Spoštovane kolegice in kolegi, prosim za trenutek tišine. Kot rečeno, nadaljujemo z zasedanjem. Člen 191 poslovnika veleva, da velja člen 15, kar zadeva glasovanje, tajno glasovanje predsedstvo je predlagalo tajno glasovanje z volilnimi lističi, ampak tega ne odreja poslovnik, da to ima suvereno pravico parlament, da o tem odloča, zato smo tudi dali na glasovanje ta predlog in zato bomo torej po tem postopku tudi opravili to glasovanje, torej kot smo se odločili v skladu z poslovnikom, ki ga ki določa v členu 191, kako poteka tajno glasovanje. Torej, kot rečeno, nadaljujemo z zasedanjem in sicer tretji krok. Glasovanje bo potekalo po elektronski poti. Vse kolege pozivam naj uporabijo glasovalno kartico. Najprej bomo opravili preskusno glasovanje, glede na to, da je to prvo zasedanje novega sklica parlamenta. Mislim, da je dobro, da opravimo ta preskus. Torej, imeli bomo poskusno glasovanje s petimi kandidati, namišljenimi kandidati. In vi se lahko sedaj odločite s pritiskom na gumb, za katerega glasujete. Kandidata izberete s pritiskom na modre tipke na desni spodaj na ekranu. Lahko pa uporabite tudi tipke na desni strani. Pojavila se bo modra zvezdica pred imenom in za zagotavljanje tajnosti glasovanja se bo ta zvezdica na to skrila. Če ste torej pripravljeni, bomo opravili poskusno glasovanje med temi petimi namišljenimi kandidati. Glasovanje je odprto, izvolite. Ste vsi uspeli oddati glas? Konec glasovanja. Poglejmo rezultat. E Poglejmo torej, kdo je prišel na prvo mesto, kateri pevec oziroma pevka. Torej, kot vidite, so to vse zelo znana imena, sistem deluje. Sedaj se bomo torej lotili resničnega glasovanja. Na ekranu boste videli imena treh kandidatov. Na ekranu lahko premikate kazalnik na ime tistega, za katerega želite glasovati. Ste vsi uspeli dodati svoj glas? ste vsi oddali svoj glas? Ste vsi oddali svoj glas? človeka ali še vas, spoštovani kolega? Ste zdaj vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 411 oddanih glasov, 61 neveljavnih oziroma praznih glasovnic, 350 veljavnih glasov, izvoljen je gospod Kastaldo z 248 glasovi. Gospod Krasnodemski je prejel 85 glasov, gospa Bizoto 17 glasov. čestitke poslancu Kastaldu. Kar zadeva izvolitev kvestorjev Evropskega parlamenta, kolegice in kolegi, za izvolitev kvestorjev predlagam, da določimo rok za vložitev kandidatur in sicer nocoj ob 22.00 uri ta rok poteče kandidature je potrebno vložiti na generalni sekretariat v pisarni Ernič ena sto ena gre za pisarno predsedstva v stavbi Louis Weiss Zasedanje bomo nadaljevali jutri, v četrtek 4. julija, od 9. do 11.30. Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Zaključujem nocojšnjo sejo in hvala vsem za sodelovanje.